dnevnega reda. Zdaj bomo šli dan za dnem, ko se bomo dogovarjali, kako in kaj. Torej, lepo po vrsti. Proceduralno, izvolite. Hvala. Lepo, da nam čestitate, da smo tu, ampak težko je bilo, ampak to je pač naša naloga, nič, nič posebnega. Bi pa za naslednjič vendarle predlagal, da nam nekoliko olajšate to nalogo, namreč da nas obveščate nekoliko prej in da se na naše elektronsko pošto odgovarja in da bomo sploh vedeli, kaj se dogaja. In na ta način bi morda tudi tisti, ki jih morda danes ni tukaj, vendarle uspeli priti. Ja, moram priznati, da nisem točno razumel vaše pripombe kajte vi ste odreagirali zelo dobro. Tako da ne razumem točno, zakaj ta pripomak. Pustimo to razpravo zdaj zaenkrat. Prehajamo torej na dnevni red. Izvolite. Predsednik, strinjam se s kolegom. Vemo, da imamo težave z eh, letalskim prometom, saj nismo neumni. Ampak ne vem, zakaj je trajalo do danes, da smo sprejeli nek sklep. Vsi smo zdaj tukaj in veliko nas je tukaj. Eh, veliko je eh, zaposlenih, ki so tukaj, eh, na milijone funtov je stalo naše davkoplačevalce, da smo prišli sem in zdaj boste določene stvari odpovedali. Kar takole. In to mislim, da je nemogoče. Mislim, da nas je dovolj tukaj, da bomo glasovali. Zdaj pa pravite, ne, ne bomo glasovali, ampak za to gre v parlamentu in mi ne bi sem prišli, da bomo razpravljali in se o stvarih pogovarjali, čeprav to ne pomeni veliko. Mislim, da bodo davkoplačevalci v Združenem kraljestvu ogorčeni, eh, sploh če upoštevamo, koliko težav imamo v Združenem kraljestvu zaradi eh, pomankanja financ. Tukaj je govora o prihrankih, ampak tukaj na takšen način tratimo denar. Mislim, da je prišel čas, da to, ta parlament zapremo. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo pripombo. Vse pripombe jemljem zelo, zelo resno, ampak naj vam povem, da so vse politične skupine in njihovi predstavniki eh, podali soglasje za spremembe, o katerih bomo zdaj spregovorili. Predlagam kolegice in kolegi, da se res lotimo dnevnega reda. Lepo prosim. Izvolite. Ja, dank wel, voorzitter. Uh, ik denk dat het een wijs besluit. Najlepša hvala, gospod predsednik mislim, da je bila modra odločitev o tem, da ne bomo glasovali tokrat, eh, zaradi ne samo kvoruma, temveč tudi zaradi geografske zastopanosti eh, v parlamentu. Ampak želela bi povdariti, da eh, tiste točke, ki so na dnevnem redu, bi morali obravnavati, tako da bi morda lahko eh, končali dan prej z predvidenimi obravnavami in ljudje bi lahko šli domov en dan prej. Hvala, ja bi vam bardzo prosil. Dame in gospodje, jaz bi vas res prosil, boste dobili besedo samo, da najprej spremimo dnevni red. Najprej dnevni red. Ponedeljek. Imate naš predlog, kar zdaj je ponedeljek. Torej, ponedeljek. Zdaj obravnavamo dnevni red. Ponedeljek brez sprememb. Ja, ne, ne moremo, ne moremo takole. Dovolite, da najprej obravnavamo dnevni red. Mr. Tanok, please. Gospod Tanok, izvolite. S tem, da bomo glasovanje prestavili na 6. maj in eh, s tem, da bomo spremenili dnevni red, se mi zdi, da a, bomo naredili medvedjo uslugo, si kajti 6. maja marsikdo iz Združnega kraljestva zaradi a, volitev ne bo prisotna. Ali bi lahko torej na mesto na 6. maj glasovanje predstavili na 5. Predlog imam za vas, kolegice in kolegi. Začnimo najprej z obravnavo dnevnega reda potem pa lahko se ponovno vrnemo na vsa vaša ustna vprašanja. Kar zadeva zasedanje 5. in 6. maja, o tem bomo dokončno odločitev sprejeli kasneje, o tem ni treba, da se odločimo danes. Vsekakor 5. in 6. maja bodo glasovanja in vse druge odločitve bomo sprejeli kasneje. Torej, kolegice in kolegi, prosim, če začnemo z dnevnim redom in da se ne javljate v zvezi s postopkovnimi vprašanji. Ek, Torej ponedeljek. Pred seboj imate dnevni red. Dnevni red ostaja nespremenjen. Torej dnevni red za ponedeljek ostaja nespremenjen. Potem torek. Začeli bomo ob 9. uri z izjavo sveta